Dragi kolegi in kolegice, začeli bomo, nekaj minut zamujamo, ampak eh, prepričana sem, da bom lahko ta čas kot predsedujoča prihranila. Zelo me veseli, da lahko danes predsedujem tej javni predstavitvi, še posebej pa želim v imenu našega odbora pozdraviti gospoda Kristosta Stilianidesa, ki je bil imenovan za kandidata za komisarja za humanitarno pomoč in uh, obvladovanje kriz. Nekateri ste bili tu že včeraj, za tiste, ki pa ne, pa naj predstavim postopek. Parlament bo izvolil novo komisijo skladno z 118. členom poslovnika in 16. prilogo poslovnika in sicer bo ovrednotil vse kandidate za komisarje na podlagi splošnih eh, usposobljenosti, predanosti Evropi in osebne neodvisnosti. Poleg tega bomo preučili tudi njihovo poznavanje resorja in njihove sposobnosti za komunikacijo. To je tudi namen današnje predstavitve. Naj vas opozorim, da se ta predstavitev prenaša po spletni strani parlamenta in preko uh, Europe by Satellite, torej naj pozdravim tudi vse tiste, ki nas spremljajo po svetu. Na voljo bodo tudi videoposnetki, ki jih boste lahko dobili na zahtevo kmalo potem, ko bo predstavitev končana. Na voljo je tolmačenje v 23 jezikov. Je pa res, da bomo imeli vsi čas omejen in prosim vas tudi, da ne govorite prehitro, zato da boste deležni dobrega tolmačenja. Kolikor vem, je tudi danes tudi mednarodni dan prevajanja in čestitam vsem tolmačem ob mednarodnem dnevu eh, prevajanja in se vsem zahvaljujem, da ste danes z nami. Našemu kandidatu za komisarja smo poslali nekaj pisnih vprašanj, na katera je odgovoril in kopije njegovih odgovorov ste ali prejeli, sicer pa so na voljo tudi eh, v dvorani. Zdaj pa naj povem, kako bo vse skupaj potekalo. Gospod Stiljanides bo imel 15 minut na voljo za svoj, svoj vodni nagovor, potem pa bo kot včeraj glavni del predstavitve predstavljalo 45 vprašanj. V prvem krugu bodo spregovorili predstavniki vseh poslanskih skupin, ki bodo imeli po eno minuto za vprašanje, kandidat pa bo imel minuto in pol na, za odgovor. Potem bo še možnost zastavljanja dopolnilnih vprašanj 30 sekund, kandidat pa dobi minuto za odgovor. Ves preostali čas pa bomo namenili preostalim vprašanjem, ena minuta za vprašanje, dve minuti za odgovor. Res vas vse prosim, da se držite svojega časa za govor, da bomo vsi uspeli priti na vrsto. Poleg tega pa imamo nekaj vprašanj tudi strani dveh odborov, ki se tudi ukvarjata s področji, ki so v naši pristojnosti to sta odbora za zunanje zadeve in odbor za okolje, javno zdravje in varno prehrano. Potem, ko bomo prisluhnili predstavnikom obeh odborov, pa bodo sledila vprašanja ostalih govornikov političnih skupin. Kar začnimo, začel bo gospod Stiljanides, izvolite, imate 15 minut.